tu gre za dodatni protokol k sporazumu o sodelovanju pri varstvu obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem. E, to poročilo je predložila gospa Rosboh in obravnavali ga bomo v sredo do povdne 2. decembra kot zadnjo točko, kot točko 17. Drugič glasovanje v zvezi z osmo točko investicijski projekti na področju energetske infrastrukture v EU bomo predstavili na naslednji sestanek zaradi pričetka veljave Lizbonske pogodbe. In še nekaj. 14. točka zanesljivost oskrbe s plinom in sicer pripravljalec mnenja, gospod Sonik se pride pred 13. točko. Se pravi, tu je zamenjen vrstni red. To bo popovdne 1. decembra, torej to so tri spremembe dnevnega reda. Zdaj pa vas sprašujem, ali se strinjate z osnutkom dnevnega reda. Zgleda, da da, zato se vam vsem zahvaljujem in kar zadeva tolmačenje. Tolmači se v vse jezike, razen litviš, ne, e, estonsko in latvijsko. Tri, 3. decembra, petek do povdne ob 10. uri, bo ena prireditev. Ne, ne, četrtek do povdne, popravljam, ob 10. uri, 3. decembr in sicer. o, gospod Pačov, Mekartni in gre pa za segrevanje podnebja. Torej med 10 in 12.30. Predsedujoči Lajnen bo tu sedeloval in če se vas to zanima, ste prisrčno vabljeni. Zdaj pa prosim, da e, potrdite zapisnike sej 5. 6. oktober, 19. oktober 3. do 5. november ima kdo kakšno pripombo, zgleda, da ne, tudi zato se vsem zahvaljujem. In zdaj prehajamo v prvi točki danes popovdne, gre za izmenjavo mnen z generalnim direktorjem za konkurenco Filipom Lovom. Jaz se zelo veselim, da ga lahko predstavim. Gre za. Um, farmacevtsko industrijo v konkurenci. E, gospod direktor, dajem vam besedo in potem bomo imeli razpravo, tako kot to vedno delamo. Uh, hvala lepa, gospod predsedujoč, in hvala lepa za vabilo na današnjo sejo odbora. Celo me veseli, da vam lahko predstavim Eh, študij in rezultate komisije na osnovi našega pregleda farmacevskega sektorja. Kot veste, je politika komisije na tem področju takšna, da sledi cilju zagotavljanja varne, varniš eh, cenovno ugodnih zdravil za potrošnike. Tudi predsednik Barozo se zaveda potrebe potem, da DG Sanko in DG podjetja za podjetništvo sodelujete na tem področju v našem modelku za eh, konkurenco. Poskušamo prispevati k razpravi o zakonodajnih pobudah, ki jih sprejema komisija na področju farmacije. Eh, lasnim izvajanjem zakonodaje na področju konkurence poskušamo prispevati k dosežkom politike komisije, kot to zahteva tudi parlament. Danes eh, bi predstavil, zakaj gre za potrošnike in pacijente v Evropi, kakšne so osnovne teme, ko gre za konkurenco. Osredotočil se bom na odnos eh, med eh, proizvajalci izvornih in pa generičnih eh, zdravil. Kot verjetno veste, vsak pacijent v Evropi poprečno porabi okoli 430 evrov na leto za zdravila. Trend pa raste. Skupna poraba je približno 2 odstotka evropskega BDP-ja. In eh, ni skrivnost, eh, da so javne finance povsod v Evropi zaradi tega pod pritiskom. Seveda vsi poskušajo prihraniti in poskušajo financirati zdravstvene sisteme, kar pa ni zelo enostavno, sploh pri inovativnih zdravilih eh, z novimi zdravili ali razvijajočimi se razvili in eh, proizvajalci morajo na nek način dobiti dobiček iz tega, kar proizvajajo. Treba dobiti nekaj nazaj iz eh, predvsej tveganih investicij. Večina, če ne vse, držav članic se poskuša torej nekaj prihraniti z generičnimi zdravili, z generiki, ki zajemajo enake aktivne substance kot izvorna zdravila in so enako učinkovita in varna, so pa bistveno cenejša. Generiki je mogoče dati na trgo, ko izgubijo izvorna zdravila, ekskluzivnost, ko potečajo patenti. Konkurenca med, eh, med med zdravili in proizvajalci, znižuje ceno, poveča stabilnost eh, zdravil. Tri leta po poteku patenta se poveča potrošnja določenega zdravila za 60 odstotkov, hkrati pa ohranja eh, spodbude za inovacije. Francijska podjetja morajo spravljati na trg vedno nova zdravila, tako da lahko opravičijo visoke cene novih zdravil. Če se pogledamo na cene bolj jasno, naš pregled je ugotovil, da generiki prihajajo na trg eh, za 25 eh, odstotkov cenejši kot izvorni proizvodi in eh, so 40 odstotkov cenejši v obdobju dveh let, kar pomeni, da imamo velike možnosti prihrankov za javne finance. Vprašanje pa je, ali je mogoče še kaj prihraniti z danjem na trg eh, generičnih eh, zdravil. Sej imamo zdaj eh, zamudo pri dajanju na trg za 8 mesecev v povprečju. To je povprečni čas, da pridejo generiki na trg. In to je zelo konzervativna ocena. 8 mesecev se vam morda ne zdi posebej dolgo vendar pa vsak eh, zamik, vsaka zamuda nekaj pomeni. Vsak dan takšnega zamika pomeni velik delež eh, prometa kakšnega velikega podjetja. Konzervativna ocena kaže, no, da na osnovi vzorca prihranki prinese 20-odstotno tako večje prihranke, če bi prišli generiki na trg takoj. Zakaj prihaja do tega zamika? V našem pregledu sektorja nismo imeli nekega vnaprej oblikovanega mnenja glede razlogov za eh, te zamike. seveda pa smo se osredotočali na en vidik potencijalnega zamika, to je obnašanje, vedenje podjetij. In kako je to povezano z nekaterimi vidiki konkurence? Torej, vprašanje je, ali se je podjetje vedlo tako, da bi lahko to ocenili kot nekonkurenčno in bi moralo biti predmet nadzora kakšnega organa za varstvo konkurence. Ugotovili pa smo, da farmacevska podjetja delujejo v zelo kompleksnem regulatornem okolju. Zato boste poleg tega, kar govorimo o eh, vedenju, ravnanju podjetij, podamo tudi priporočila, kar zadeva sam mi regulatorni okvir, torej zakonodajni okvir. Ugotovili smo, da so proizvajalci izvornih eh, zdravil uporabili celo vrsto orodij, da bi zaščitili eh, svoja popularna zdravila. Uporabil sem besedo orodja ne zato, ker si bi jo izmislili mi, ampak zaradi tega, ker so v naših preiskavah, ko smo šli v podjetja, ugotovili, da oni govorijo o orodju, škatli z orodjem, eh, možnosti za povečanje dobičkov iz tako popularnih zdravil. lahko izvajamo preiskave na osnovi kršenja konkurence samo pod določenimi pogoji. Ampak tu imamo tudi različne strategije, patentne strategije. Pogosto proizvajalci izvornih zdravil poskušajo poveč, podaljšati čas zaščite z patentom, tako da vlagajo eh, mnogo patentov za isto zadevo, eh, takšne patentne skupke ali goš, patentne goščave. zdravile so. So, posamezne zdravile so včasih eh, zaščitene za 1300 patentov in eh, nekateri še čakajo na odobritev. Dokumenti kažejo, da je cilj eh, preprečiti ali ovirati prihod generikov na trg. To je še posebej problematično, ko skozi sistem pridejo šipki patenti. Seveda je tudi zakonita možnost eh, eh, sojenja oziroma sodnih postopkov, vendar to povzroča ovire za manjše proizvajalce. Proizvajalci izvornih eh, zdravil mogoče ne tožijo samo kar tako, ampak dajo s tem signal proizvajalcem generičnih zdravil. Skoraj tretjina primerov je prišla do končne odločbe. Poprečno pa trajajo postopki 2,8 let. Prej smo govorili tudi o stroških teh zamud in zakasnitev in kakšne je potencijali izboljšanja. Gotovili smo tudi, da med 2000 med 2000 in 2008, da je bilo vloženo jih oziroma je bilo sklenjenih več kot 200 eh, poravnan, poravnav. Polovica jih je ovirala delno vstop eh, generikov na trg. Prišlo je pa do neposrednih plačil eh, proizvajalcem izvornih zdravil. To so neposredna plačila, ki so znašala okoli 200 milijonov evrov to so bila plačila za zamudo. In eh, ti zneski so v preiskavi v ZDA, v ameriškem kongresu, je potekala zelo živahna razprava o pogojih, pod, je mogo, pod katerimi je mogoče plačevati eh, te zamudne zneske oziroma zneske za zamudo pri prihodu na trg podjetja morajo dokazati, da, da niso uh, bile plačane zato, da bi ovirale vstop. Pogosto se primeri pojavijo eh, pred eh, nacionalnimi organi za dajanje na trg proizvodov in za oblikovanje cen pravi, da so generična zdravila manj kakovostna, manj eh, varna kot izvorna zdravila. S temi postopki se eh, celoten postopek še podaljša za poprečno štiri mesece. Pričemer samo dva odstotka primerov pristane na sodišču. Kaj lahko storimo? predlagam, da ustrezno postrimo izvajanje zakonodaje na področju varstva konkurence. Poleg tega pa smo ugotovili tudi, in sicer v posveti s našimi kolegi, tri področja, kjer bi bila dobra reforma. Ko to pravim, nočem reči, da zakonodajni predlogi, ki so trenutno v razpravi in v parlamentu, da ti niso pomembni, seveda so, kar zadeva patente, izdajanje, eh, kar zadeva tudi izdajanje dovoljen, odobritev, oblikovanja cen in povračil. To smo ponazorili na, eh, na primeru francoskega proizvajalca in še naprej bomo spremljali poravnave in dogovori, ki so jih sklenila farmacijska podjetja, tako da bi ugotovili, kako bi lahko ustrezno uredili zakonodajo. Sodelujemo tudi z organi za varstvo konkurence v državah članicah, vendar to ne bo dovolj. Zato smo pripravili nadaljna priporočila v končnem poročilu, ki se nanašajo na posamezna področja. Naj ponovim tisto, kar se nam zdi bistveno. Najprej gotavljamo, da potrebujemo eh, poseben sistem eh, sodnih postopkov na področju patentnega prava. Vsi v sektorju prava mo, so to potrdili v 11 odstotkov primerov so sodišča odločala nasprotujoče. Trenutni sistem je tudi zelo drag, čeprav se veliko denarja prinese pravnikom. 420 milijonov evrov za odvetnike samo v postopku, ki se je obelodanil v našem pregledu. Treba je zagotoviti, da bodo obstoječa pravila ustrezno izvajanja, potrebujemo pa izboljšano sodelovanje med pristojnimi organi in preprečiti intervencije vpliv tretjih strani, ki nimajo pravice posegati v te postopke na področju oblikovanja cen in, in povračil. Ta status bi morali takoj podeliti generičnim zdravilom, ko pridejo na trg s tem bi rešili problem in bi se lahko sledili nizozemskemu primeru. Lahko sprejemo tudi politike za spodbujanje konkurence pri generikih, eh, kot je v nizozemskem primeru, eh, pri čemer zdravnikom priporočajo, da predpisujejo aktivno substanco, ne pa eh, posamezno zdravilo, tako da se lahko izbira najcenejšo zdravilo z ustrezno aktivno substanco. In to je v skladu z direktivo iz leta 1989. Mislim, da lahko s tem počasi zaključim. Se boste imeli verjetno veliko pripomb in vprašanj eh, glede tega. Na vsak način pa upam, da ste dobili celovit pregled na tem, kaj smo upravili v naši študiji. Si je finimo povod tudi vse precizijo, ki efektivno. Gospod generalni direktor, najlepša hvala za vsa pojasnila. Mislim, da lahko s tem pričnemo za razpravo. Verjetno bo cela vrsta zadev, o katerih bo potrebno govoriti. Gospa Rodberens, najlepša hvala. Gospod Lu. Jaz sem zelo pozorno poslušala in prebrala poročilo. In pri poročilu sem se vprašala, kaj je motiv in priznati moram, da ni zelo koherenten poročilo, je politično motivirano, e, malj čudno za komisijo, to je poročilo, ki eh, obžaluje eh, položaj proizvajalcev generika. V redu, se strinjam, ampak mogoče bi bilo dobro, da pogledamo pod podrobnosti, ali dejansko to tako zgleda. Vi, gospod Lo, ste v začetku rekli, da je najpomembnejše pri zdravilih. V angleščini bom prebral. And innovative medicines for patients. Wenn wir, das, wenn wir denselben Obersatz haben, dass das Wichtigste ist, najpomembnejše je, da bolniki dobijo varne, nove zdravila. Tu se oba dva strinjama, ampak po tem stavku pa govorite samo še o denarju, o cenah in denarju. In jaz vas lepo prosim, da razlikujemo. In ker to razlikovanje mi manjka, eh, vloga inovativne industrije, ki jo mora ta igrati v naši družbi kot eh, inovator za nova zdravila, eh, včasih so dobri, mogoče včasih nimajo e, mnogo dodane vrednosti, ampak so rezultat raziskave in pa vlogo proizvajalcev generikov. To mi manjka, torej to razlikovanje v tem poročilu. Kar mi tudi manjka, je, da preiskava sektorja vi pregovorite o tem, kako se dogovarjajo, e, kako delajo kupčije in tako dalje. Govorili ste o denarju. In govorili ste o cenejših zdravil, v redu, ja, e, torej e, to so cenejša zdravila in igrajo pomembno vlogo. Nekaj točk, o katerih ste govorili. Razpoložljivost. Zdravila so razpoložljiva, ampak za neko drugo ceno ne smete prikazati zadeve tako, kot da bi bila razpoložljivo zdravila e, eh, uprešljiva, se pravi, da bi bila boljša, če bi bili na trgu e, generiki. Ali prihaja do e, zakasnitev pri e, dajanju na trg? E, kar ste govorili o decenziranem eh, postopku, o eh, patentih in kdaj začnejo proizvajalci generikov z temi prošljami za patent in bi ste sami v eh, opombi pod črto 23 sami rekli, da je se situacija od 2004 zelo spremenila in po 2013 se bo to tudi zelo dobro videlo. Jaz se ne strinjam z vami, če pravite, prihranek za eh, bolnike je, eh, bi bil večji, če bi generiki prišli prej na trg. Namreč ena zadeva, ki je vi ne omenjate, je vloga eh, raziskav za inovativna zdravila. Eh, česar ne naredite oziroma nihče tega ne dela, ki daje v osredje proizvodnjo generikov, za kar se strinjam, da je pomembno. Ampak eh, to pride do izraza takrat, če je izvorni eh, no zdravilo na trgu. Če pa tega ni, potem pa je treba paziti na to, da ostanemo pri stvari, da zaradi interesov ne gledamo širše. Eh, govorili ste o company behave, jaz sem vaše poročilo prebrala, nikjer nič ne piše, razen enega primera, eh, ko ste govorili, da ste nekaj naredili. Druge pa nikjer ne piše, da ste našli karkoli ilegalnega. Eh, toolbox, tudi komisija ima toolbox, v vaših generalnih direktoratih imate eh, toolbox, v parlamentu ga imamo, vsi imamo svoje sredstva in metode, da delamo za določeno zadevo. Meni se ne zdi, da ni zakonito, če kdo to poskuša delati. Eh, in eh, da obstajajo patentni grozdi, to je naša eh, krivda. Jaz sem bila vedno za eh, en postopek, jasen postopek, pregleden postopek, ampak tega nismo dosegli. In gospod Logi, tudi veste, zakaj tega nismo dosegli. Potem ste rekli, da eh, hočemo imeti eh, hand operation in to je zadnja eh, eh, pripomba. Kdo pa to preprečuje? Eh, če države članice zaslužijo denar, da eh, te patente dajo v svoji državi, da generik eh, odobrijo v lastni državi, tako uh, dolgo se ne bo nič spremenilo. Uh, če vse centraliziramo, če vse delamo preko EME, naprimer, če imamo eno clearing uh, službo, če uh, zadeve razrešimo uh, takoj, to niso tisti, ki proizvajajo. Uh, tisti, ki bi imeli kaj proti. Proti temu imajo države članice. In jaz moram reči, jaz sem v Evropskem parlamentu marsikaj dosegla s svojimi kolegi na tem področju. Če pa pogledamo zdaj to eh, poročilo, če pogledamo e, vse zadeve, pa ni dobro. In kdo tu ni naredil svoje naloge? Ne jaz, ne moji kolegi, ne vi komisije. Ne, eh, svoje naloge niso opravile države članice. In to je dejansko zdaj zadnji stavek odlično, da v v komisiji se dela nekaj naloga, ampak jaz eh, to ni stvar več komisije. E, dajemo namreč napačen občutek, kot da bi imeli v Evropi evropsko um, zdravstveno politiko, ampak te nimamo. Uh, vi vedno pazite, da vse ostane tako, kot je. Drugač, uh, moram reči, da nisem bila zelo navdušena nad vašim poročilom. Nažalost sem morala to povedati, čeprav bi rajše povedala kaj boljšega za vas. Merci, euh, Hvala, gospa Rodberend. Kolega bo takoj odgovoril, glede na to, da se ni dosti eh, članov eh, naše skupine javilo za besedo. Izvolite. Thank, uh, Madame, Hvala, gospod Odberen, za vaše pripombe. Naše poseganje v preiskavi sektorja je, upam, da sem to povdaril na začetku, oziroma ne poskuša reševati vseh problemov zdravstvenega sektorja in, in vsekako ne more vplivati na delovanje eh, držav članic na bistven način brez vašega posredovanja. Komisija tukaj ne more posredovati preveč. Upam, da tega nisem poskušal trditi v moji predstavitvi. Če boste prebrali poročilo, boste videli, da o tem sploh ni govora. Kaj pa zadeva? zašito dejavnosti inovativnih podjetij. Dejal sem, da je treba spodbujati inovacije, kajti konkurenca lahko nastopi samo, če, če so inovacije poplačane. In to boste videli ne samo v našem poročilu, ampak v mnogih poročilih. In sicer, da se inovacije zmanjšujejo na tem področju in ne povečujejo. In to ni zaradi komisijskih preiskav posameznih sektorjev, ampak je to rezultat vredno težav velikih farmacijskih podjetij, ki imajo še vedno ogromne eh, proračune, ki pač ne napredujejo neki. Zato naše preiskave prav gotovo niso zmanjšali, zmanjšali raziskav in inovacij. na kar sem želel pozoriti, je vprašanje razvoja novih zdravil in eh, njihovega danja na trg, kjer lahko prihaja do negativnih uh, učinkov. Tukaj nismo opravili neke popolne preiskave sektorja in se pogledali vse prednosti in slabosti. Iskali smo potencial za oziroma potencijalno nekonkurenčno ravnanje na tem področju, na področju generikov. Mm, seveda ne izključujem eh, neustreznega ravnanja podjetij, ki proizvajajo generična zdravila. To je nekaj drugega, na kar bi morali pogledati. Ampak, eh, če bi karkoli povedali o katerikoli podjetju ali skupini podjetij, in jih eh, poskušajo obtoževati, bi prav vi v tem odboru opozarjali na to, da delujemo nezakonito. Zato smo bili zelo previdni in eh, nismo prihajali z obtožbami, eh, ki bi obsojale proizvajalce ali izvornih ali pa generičnih zdravil tega nismo želeli narediti. Zato tudi poročilo ni tako zanimivo, je bolj dolgočasno, ker smo se pač omejili na splošne komentarje. As far as, um, patent law is concerned, well. Kar zadeva obstoječo zakonodajo, se lahko smo strinjam z tem, kar ste rekli in sicer, da je treba še veliko narediti, da bo patentno pravo v Evropi postalo eh, bolj učinkovito in bi koristilo interesom potrošnikov. Poskušamo zviševati letev tako, da bi preprečili, da na trg stopajo šipki patenti, ampak to bo treba še marsikaj narediti. Ja, s tem pa bi kar zaključil svoj odgovor, gospe Rod Berendt. nova komisija se bo morala si bo morali prizadevati, da bo politika privedla do konkretnih rezultatov, ne samo do neke retorike. Naj pa vendarle povdarim, da je nekaj dobrega, če posamezne službe komisije sodelujejo, če smo vključeni še mi iz eh, GD konkurenca, toliko bolje. Hvala, gospod direktor, gospa Svoje. Jaz se nadaljujem na to, kar ste rekli. Vi ste govorili o patentu ti se podeljujejo na nacionalni ravni ali pa jih eh, podeljuje Evropski patentni urad. Gre pa za nacionalne patente, torej to je, zato je pristojna nacionalna država. Eh, pogodbenice eh, so tudi vključene in vi ste govorili tudi o postopkih, kakšni so postopki, zdaj pa moje vprašanje, kdaj bomo dobili končno evropski patent. Ja, to je bilo enostavno vprašanje. E, bomo videli, če bo tako enostavno to tudi izvesti. No, skromen generalni direktor z dvema kolegoma komisarjema, mora seveda biti tudi skromen. Kaj lahko naredimo? S patentom skupnosti in ustreznim snoprogramsko opremo bi bilo Zagotovljeno, da se to reši mogoče, ampak to, kar potrebujemo še, to manjka v splošni politiki komisije in jaz upam, da komisarji za zdravstvo in za inovacije, za raziskave, pa tudi komisarji za konkurenčnost, da bodo Eh, intervenirali pri državah članicah in dosegli, da bo prišlo do tega evropskega patenta. Hvala, gospod Ader. Hvala lepa, gospod predsedujoče, gospod direktor. Ja moram reči, da podpiram prijetje, ki predstavlja izvorna zdravila ali pa generična zdravila. Nisem pristaš nobenih. Naj pa nekaj povem z vidika pacijenta ali potencijalnega pacijenta. Vaše poročilo, glede na to, kako lepo ga uvijete, opisuje stereotipne primere, pri katerih eh, gre za to. Kako so podjetja, ki proizvajajo izvorna zdravila, poskušala z ovirajočimi praksami preprečiti drugim stop na trg. kar pa zadeva zavajajoče reklamiranje generičnih zdravil z napačnimi navajanji, če pacijenti prihajajo do neustreznih informacij, se tukaj pojavlja vprašanje nelojalne konkurence in neustreznih tržnih praks, pri katerih prihaja do kršitev pravic pacijentov, potrošnikov, če imamo zavajajoče informacije, podatke o zdravilu, potem bom postal zelo negotov glede tega, ali vzeti zdravilo ali ne. Zato je moje vprašanje. V, vprašanj, v zadevah, ki ste jih eh, navajali, ste zelo pazljivo zadeve opisovali. Mene pa bi zanimalo, kako avtorji poročila predlagajo, da rešujemo takšne primere, bo to v pristojnosti nacionalnih je vlad ali bo komisija predvidela kakšne sankcije. Gospod direktor. Right, I think there, there's a variety of mislim, da imamo celo vrsto ravnanj različnih vrst vedenja, ki bi bilo dobro pregledati. Ali gre za ravnanje, ki se pojavlja na celotnem evropskem trgu ali na nacionalnih eh, trgih. Če začnem z nacionalnimi trgi, gre mogoče samo za nepoštene tržne prakse, kot je zavajoče reklamiranje generičnih zdravil. Lahko gre tudi za zavajajoče reklamiranje strani prezvajalcev izvornih eh, zdravil, ki lahko rečejo, prosim, ne uporabljajte tega zdravila, ker je slabše od našega originalnega. Je pa državni organ izdal ustrezna dovoljenja za generično zdravilo. Lahko gre tudi za trditve, da je neko zdravilo bistveno cenejše brez eh, osnove za to. Tukaj je cela vrsta zadev, s katerimi se morajo ukvarjati nacionalni pristojni organi v okviru eh, nepoštenih tržnih eh, praks. Eh, Kar pa zadeva ravnanje, s katerim se ukvarjamo mi na evropski ravni, ki se ukvarjamo z varstvom konkurence in še mer se lahko ukvarjajo tudi nacionalni organi za varstvo konkurence in kjer lahko uporabimo možnost eh, omejevanja vstopa na trg generičnih zdravil ali pa primer v, tudi v primeru, ko proizvajalci izvornih in generičnih sklepajo sporazume, ki škodujejo eh, potrošnikov ali pa zaradi vzdrževanja cene tudi potem, ko je, se je patent iztekel za določeno izvorno zdravilo. Nekatere od teh eh, primerov lahko komisija obravnava kot pristojen organ za varstvo konkurence katere druge primere lahko bolje urejajo nacionalni organi in tega ne počnejo. Še enkrat. Ne želimo sprožati neke teorije zarote. Vsekakor pa želimo opozoriti pristojne organe, da ostanejo pozorni na takšne primere ali nepoštenega trženja z zavajočim reklamiranjem ali pa poskusov oviranja konkurence brez eh, potrebe po razlikovanju med izvornimi in generičnimi zdravili. Na vsak način bomo nadaljevali z nadzorom nad zdravili. Eh, z zadevami, ki sodijo v področje varstva konkurence, kjer je prišlo do eh, sklepanja dogovorov ali izločevanja ali kaj podobnega. Upam, da bodo nacionalni organi eh, počeli isto. Posod pa imamo zakonodajo, ki se nanaša na neustrezno obveščanje potrošnikov, ki omogoča tudi nacionalnim organom ustrezno ukrepanje. Kada gre za zavajajoče oglaševanje, bi bila pristojnost na nacionalni ravni. Hvala lepa, gospod direktor, gospod Šliter. Ja, hvala lepa. Na sprotju z uh, mojim prijatelji sem bil vesel tega poročila. Vse lahko marsikaj prihranimo, če bodo zakono, zakoni delovali tako, kot je zapisano. Patenti veljajo 20 let in ne 20 plus 20 ali 20 pa še dve ali kaj podobnega. In eh, tukaj podjetja prav gotovo izkoriščajo zakon za doseganje svoje prednosti. Govorili ste o vlaganju patentov, o sodnih postopkih eh, in da se treba proti temu boriti, vendar se ne dotikate bolj občutljive točke, kar bom naredil jaz. Pri prvi zadevi patentih. Eno je inovativnost. Če lahko zberem če potrebujem 100 patentov, da bi patentiral eno zdravilo, je tako, da eh, so, je vseh tih 100 patentov inovativnih, da bi lahko dobili patent. In potem, ko pridemo do eh, zdravil druge generacije. In potem imam generike, ki kopirajo prvo generacijo tega zdravila. A je tako, da ko dobite drugo generacijo, prihaja do tega da patent ne bi bil dovolj inovativen, da bi lahko dobil eh, priznanje. Torej, patenta ne dobimo, če nimamo dovolj inovativne sile eh, vključene v ta izdelek. A imamo dovolj inovativnosti, dovolj visoko raven inovativnosti pri vseh teh proizvodih. Pogosto se mi namreč dozeva, da dobimo uh, hitro patent za nekaj, kar je zelo blizu kakemu drugemu proizvodu. imamo potem te eh, grozde, patentne grozde ali skupke. Včasih potrebujemo različne raziskave, da eh, pridemo do enega zdravila, če ti patenti prepričujejo drugim, da je prišli do enakega zdravila. A imate eh, kakšne primere, da nekdo zaprosi za patent za nov proizvod, ki je podoben proizvodu, ki je že patentiran? a vedno znova odkrivamo eh, že obstoječe proizvode ali res nekaj novega v novih. Vsi se strinjamo, potrebujemo inovacije in inovacije moramo proizvesti čim bolj poceni. Trenutni patentni, eh, patentna zakonodaja ne omogoča oboje. Če za me 1,5 odstotka eh, prihodkov oziroma 1,5 odstotkov eh, prihaja iz um, podjetij, ki proizvajajo izvorna zdravila, ti vlagajo največ v raziskave. In 90 odstotkov eh, zdravil eh, je bilo vzpostavljenih z javnimi financami, potem pa se je, jih je razvilo naprej v privatni oziroma zasebni farmacevski industriji, a potrebujemo nova zdravila za nekronične bolezni, a dobimo zdravila z največjimi učinki na zdravje ali dobivamo zdravila, eh, ki si jih lahko ljudje samo privoščijo. Vprašanje je, a dobivamo v trenutnem sistemu zdravila, ki jih dejansko potrebujemo kot eh, družba, ki lahko izkoristimo v trenutnem patentnem eh, pravu ne, ali se tudi, da podjetja pogosto ne vejo, eh, bo, kakšna bo nagrada, ko začnejo z raziskavo. Vprašanje je, ali je mogoče narediti neke raziskovalne sklade ali cenovne sklade za to, da bi pripravili ljudi, da več vlagajo v inovacije. Potem bi lahko vsi proizvajali, najboljši proizvajalec bi dosegel največji delež na trgu. ko poteče eh, patent. Drugs, believe, se prodaja poveča. Eh, vprašanje je, a zdravilni mogoče eh, plačevati, a javne finance tega ne zdržijo. Imamo zdravila na trgu, pa jih ne moremo plačati, ker moramo plačevati tudi za patente. Zato, da bi maksimirali uh, raziskave, ali bi lahko uporabili možnost eh, cenovnih eh, skladov. Tega nisem opazil v vašem poročilu. Preden se začnemo eh, lotevati nove zakonodaje na področju patentnega prava, sodnih postopkov in podobno. Kako bi zagotovili, da dobimo najbolj inovativna zdravila za to, kar potrebujemo? Hvala, gospod generalni direktor. view, but I'm not. Želel bi si, da bi lahko z konkurenčnim pravom odgovorili na vse, vsa vprašanja, ki jih odpira patentno prava, kar zadeva inovativno raven nekega eh, proizvoda za pridobitev patenta. Kot sem že rekel, poskušamo tukaj zagotoviti nek. Um, neko določeno stopnjo ustreznosti strogega preverjanja. Če pa gre za potrebe celotne družbe, potem se bodo problemi v patentnem pravo prenašali na konkurenčne pre primere. To se je dogajalo v ZDA in ZDA so bile prve ki so ogotovile, kar je povedal gospod Rodberend, to je potreba po spodbujanju inova inovacij. V praksi pa se marsikaj dogaja, kar po eni strani vodi do šibkih patentov kot takih ali do teh skupkov, grozdov, goščave patentov. In vse skupaj oslabi same procese inovacij. Zato, ker ni natančno jasno, katere pravice je treba zaščititi in katere pravice je eh, moč izkoristiti z pridobivanjem ustreznih licenj, dovoljen in podobno. Pravilno ste povdarili, da ne gre samo za generike, ki se spotikajo ob težave patentnega prava. Celotna industrija potrebuje boljši okvir za inovacije, pa boljši okvir tudi za konkuriranje. Zato smo se tukaj vključili in podali priporočila glede patentnega okvira. Ne moremo pa prejudicirati, kaj je najboljši način organiziranja patentnega prava. Po našem mnenju bi bilo najbolje imeti evropski patent. Kar uh, pa zadeva plačila in pravna sredstva, ki jih lahko uporabimo najprej moramo gotoviti, kaj menijo podjetja in kaj potrebujejo javni sistemi. Trenutno preizkujemo vedenje posameznih podjetij. Če podjetja pridejo do nas in podjetja, rečejo, ne nujno, da so namenoma nekaj storila, ampak da bi nekaj lahko bil problem, če bi imeli ostriz na pravna sredstva na voljo. Eno je lahko tudi cenovni sklad. Namen preiskave ni nekomu reči, da naj ne neha nekaj početi, ampak poiskati možnosti, ki bodo boljše za potrošnike, za družbo in za vse udeležene. Naj pa povem, da se v naši preiskavi nismo ukvarjali z vsemi temi zadevami, ampak smo iskali probleme, eh, poiskali potencijalne zlorabe in na tej osnovi oblikovali naša priporočila z našimi kolegi v DG Sanko in DG Enterprise eh, pripravili študijo, ali so te spremembe izvedljive v realističnem eh, času, če to, da bi izboljšali javne zdravstvene sisteme in pravice potrošnikov. In če imamo kakšne možnosti, boljše možnosti, ki jih eh, ponuje podjetja, potem si jih bomo ogledali in z njimi poskušali rešiti težave, smo kar zadeva konkurenčnost. Hvala lepa. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala, gospa predsedojoča, hvala komisiji tudi za to naporno nalogo. Imam dve konkretni vprašanji. Prvo vprašanje se nanaša na vlogo držav članic. Države članice so odgovorne za eh, cenovno politiko politiko oblikovanja cen. Jaz bi si želel, da imamo velik evropski trg, ampak stvar je takšna, da imamo 27 različnih struktur cen. E, ne samo kar zadeva e, politiko oblikovanja cen, temveč tudi za določenje datuma, kdaj neka stvar pride na trg in to je tudi glavna e, stvar v vaši analizi za generike. Moje vprašanje se glasi, ali vi kot komisija, lahko za drži, zahtevate od držav članic, da bolj pregledno oblikujejo cene in da se držijo tudi rokov. Obstaja eh, direktiva, eh, zgleda pa, da se države članice ne držijo tega in da ne izvajo tega tako, kot smo mi kot zakonodajalci to predvidli. In moje vprašanje, kakšna sredstva imate vi kot komisija, da na osnovi vaše analize e, vplivate na to, da se držijo rokov. Druga Eh, vprašanje pa se nanaša na evergreening. To je zelo priljubljena metoda. Eh, obstajali so številni eh, dogovori tudi v Evropskem patentnem uradu in tudi tam in vedno jaz tudi imam občutek v teh razgovorih, da če razširimo zaščito patentov, naprimer še za pet let, da mogoče to dejansko to, da nimam, ampak potem rečemo konec. Da torej eh, vsak ve, da je takrat eh, to, tega konec. Torej, eh, podaljšan eh, obdobje, ampak potem konec. Jaz vas sprašujem, ali imate neko mnenje v zvezi z tem predlogom. Številni pravniki za področje patentov pa ehm, smatrajo, da mogoče bi to bila ena od možnih rešitev. Eh, ja, dva odziva. Pravzaprav tukaj ne morem zastopiti 27 komisarjev, nisem pristojen za vse resorje. Kar zadeva direktivo o transparentnosti, bom povedal takole. Pa polnoma jasno je, da je Evropska komisija tista, ki naj bi politično posredovala pri teh zadevah in seveda smo lahko kritični do držav članic. Lahko jim seveda tudi grozimo. Ampak kar zadeva grožnjo s postopkom gotavljanja kršitev, to je papirnati tiger in stvar bi predolgo trajala, tako da ne bi tako nič dosegli. Kakšno prednost pa imamo mi, kar zadeva organ za varstvo konkurence znotraj komisije? Govorimo o določenih praksah, do katerih smo kritični in eh, tukaj se pravzaprav naslanjamo na poglavitne gospodarske subjekte v državah članicah. To so tista podjetja, ki po našem mnenju naj bi domnevno zlorabljala te tržne razmere in bi izkoriščale države članice, tako da lahko dvojno izvajamo pritisk na njih, poleg seveda političnega pritiska ali pa pravnega pritiska. Gre za obnašanje samih podjetij, do tega smo lahko kritični. To je pravzaprav najbolj izpostavljeno neposrednemu pravnemu delovanju, tudi Evropske komisije. Tako da že samo dejstvo, eh, da smo kot Evropska komisija pripravili sektorsko preiskavo, bo to zelo jasno potrdila, tako da bomo še naprej stopnjevali ta pritisk na države članice. Ker pa zadeva drugi vidik, ki ste ga izpostavili pri svojem vprašanju. Ja, nekoliko abstraktno, ampak vseeno. Rekli ste nekako takole. Če ne bi to dodatno podaljšali, ali bi potem v drugi fazi rekli, da bomo pa sedaj rekli, da je temu dokončno konec. Seveda, to je dober pristop, zdrava pamet, temu bi bil kar naklonjen. Namesto tega pa imamo to nespametno ureditev, če se tako izrazim, da imamo dolgotrajne pravne postopke, da podaljžujemo patente. Ampak težava je v tem, da je to enostavna zamisel, ampak imamo te patentne grozde, ki nas obdajajo in to je problem kar zdeva Evropski patentni urad. Pripričana sem, da bi oni bolj strokovno odgovorili na to vprašanje, ker mi smo samo opazovali in smo jim prisluhnili, tako da mi rečemo načeloma, da vaš predlog je dober, koristen, dobro je, da imamo jasno razmetev, da imamo takšen pristop, ampak. Eh, temu se bomo morali bolj podrobno posvetiti v posameznih primerih, da bomo videli, ali je to sploh smiselno ali ne. Merci, Euh, Gilles... La gospod directeur Jules Parnion. Oui, monsieur le directeur. Euh, euh, je... Spot général ni directeur. Kot so kolegi že rekli, ste na vsak način omogočili, da je bilo takšno sporočilo možno oblikovati. Zato pozdravljam vašo željo, da se to tudi odejani v praksi. Ampak kljub temu imam občutek, da niste šli dovolj daleč eh, pri vaši analizi. Meni se zdi, da bi bilo to zelo pomembno za področje zdravstva, predvsem za prihodnost. Mi smo nekatere zadeve že pripomnili in nažalost se te eh, slabe stvari nadaljujejo. Jaz eh, imam, bi hotel reči, da ta direktiva in ta uredba o informiranju bolnikov in pa oglaševanje za zdravila, eh, vse to bi moralo onemogočiti, da prihaja do napačnih eh, informacij. Eh, tudi to bi morali upoštevati. Vendar mislim, da to ni, ne zadostuje, zato ker tu gre za veliko moč te farmacevtske industrije, predvsem velikih eh, podjetij. Čist odkrito bom povedal. Mogoče nekateri v moji politični skupini to vidijo malo drugače, ampak eh, jaz mislim, da države niso dovolj močne, da bi e, ustvarile ravnovesje med farmacevtsko industrijo in zdravstveno politiko. E, tu v Franciji smo namreč ugotovili, predvsem zdaj, ko je šlo za to cepljenje proti novi gripi. E, pol pa druga zadeva je cena. Tudi o tem je bil že govor. E, ugotavlja se, da čim e, prične ta faza generičnih zdravil, se e, manj prodaja, to je vprašanje cene. In zdaj je treba zagotoviti, da bi to vse potekalo na evropski ravni, da bi bila to politika eh, e, EU ne pa, da države članice vsaka za sebe uredi tako, kot bi pač najbolj ustreza. Meni se zdi, da to ni pametno, zato ker je tudi farmacevtska industrija eh, evropsko organizirana. Dodatno k te cenam in eh, je pa je treba zagotoviti, da se zaščiti potrošnika. Tudi o tem je bil govor že v razpravi. V Evropi potrošniki ne zaupajo zdravilom. In jaz mislim, da je potrebno imeti več zaupanja. Um, V proizvajalce in To se pravi, da ne potrebujemo konkurence na tem področju, imate prav, če pravite, da ne gre tako toliko za konkurenčno politiko, ki bi lahko to uredila, gre za razmerje sil in za ravnovesje eh, med tistimi, ki bi morali omogočiti, da oblikujemo enotno politiko na tem področju. In tu, to ne velja samo za zasebna podjetja, za eh, farmacevtsko eh, industrijo. Mi potrebujemo partnerstvo med javnim sektorjem in na evropski ravni in pa partnerstvo z velikimi podjetji, ki vodijo seveda svojo lastno politiko. Zdaj bom pa končal. Jaz mislim, da vaše poročilo omogoča, rekli ste, da je treba iti naprej, torej ne ve se pa čisto točno še kako. E, potrebno je verjetno sprejeti nove zakone, mi smo vam pripravljeni pomagati, da bi naredili korak naprej na tem področju. Mogoče kratek odgovor. Um, Najprej naj povem tole kar zadeva predvsem tiste, ki pravijo, da smo se osredotočali samo na cenovno politiko, ampak da nismo upoštevali celovit pristop na področju industrije. To pravzaprav ni poudaril poslanec, ki je ravno kar spregovoril, ampak nekateri drugi. Veliko krat eh, govorim o energetski politiki. Preden smo tukaj izvedli sektorsko preiskavo, smo imeli 27 energetskih ministrov na ravni držav članic. Imeli smo 27 vlad in verjeli so, da imajo nacionalno energetsko politiko in rekli so, da bodo tako ustvarili več priložnosti, tako da bo družba bolje delovala in da bo to koristilo potrošnikom nasploh. Ampak imeli smo samo deset podjetij na evropski ravni in ta so bila odgovorna za 25 odstotkov pošiljk na področju energetske politike v Evropi. Ravno zato smo ugotovili, da vlada neravnoteže med tistimi na eni strani, ki zastopajo interese vseh evropejcev, evropskih državljanov. In eh, tukaj je res to ravnoteže sil izjemnega pomena. Bistveno je bilo, da smo to popravili. Tako da mislim, da na področju energetike smo vložili dodatna prizadevanja in mislim, da smo sedaj zagotovili to ravnoteže in sedaj bomo tukaj delo nadaljevali pri izvrševanju pravil in oblikovanju pravil. In strinjam se tudi z vami, ko ste rekli, da pravzaprav moramo podpirati inovativni potencial. Ravno tako ste rekli, da moramo podpirati raziskave in razvoj. In to velja predvsem za velika podjetja, predvsem za velika evropska podjetja. Ampak Pozdravljam poslanca, ki je rekel, da tukaj nismo še naredili dovolj, da naše poročilo ne gre dovolj daleč. Ker, če govorimo, kaj počnemo na področju zdravstvenega sistema, kaj je s potrošniki, zakaj trošimo toliko denarja, ampak zakaj se po drugi strani ne posvečamo bolj drugim političnim delovanjem, zakaj se ne posvečamo cenovni politiki in oblikovanju cen. Mislim, da je pravzaprav tukaj ta občutljiva povezava med proizvajalci izvornih zdravil in generikov. Seveda v tej fazi se temu nismo dovolj posvetili, ampak ne želimo prejudicirati rezultatov, nismo želeli kar naenkrat pokazati s prstom na morebitne krivce. Tukaj potrebujemo res celovit pristop, celovite ocene, videti moramo, kaj bo to pomenilo za trg in eh, kaj lahko potrošniki pričakujejo. Tukaj bom zaključil, ker vem, da imate tudi druga poročila in da imate pametnejše telo kot prisluhniti generalnemu direktorju. Prisrčna hvala. Mm, jaz mislim, da. Zagotovo obstajajo še vprašanja, ki še niso razjasnjena. Ampak to, kljub temu je bilo zelo zanimivo to, kar ste nam povedali, zato se vam imenu vseh kolegov prisrčno zahvaljujem. Tudi jaz se zahvaljujem, pravi gospod generalni direktor. Bien, euh, donc nous continuons euh, notre... Dobro, mi nadaljujemo z dnevnim redom. Torej, peto točko bomo drugega obravnavali, tega ne bomo obravnavali zdaj, zdaj bomo pa govorili o kakovosti kmetijskih proizvodov. strategija prihodne kmetijske politike. K temu imamo poročilo Ajuza. Gospa Ajuza. Este es un... Hvala, gospa predsedojoča. Tu gre za poročilo, ki se osredotoča na to, kaj je pomembno za prihodno kmetijsko politiko in za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov. Kar zadeva oznako eh, od zemeljske eh, pripadnosti, potem torej to se lahko eh, združi. Jaz in večina poslancev iz odbora za kmetijstvo se s tem strin, ne strinjamo, zato ker na ta način e, nimamo oznake ozemljskega porekla. E, to e, pa je zelo pomembno, ker to pomeni, da se tam na kraju samem to proizvaja in predeluje. E, zato sem proti temu združevanju. Oba sistema bi morala ostati vsak zase, ne bi jih smeli združiti. Kar zadeva rabo na evropski ravni, to se obravnava v enem odstavku eh, in to je edina zadeva, ki bi olajševala celotno zadevo, se pravi, da pristojne službe ne bi vsega upravljale več same. E, imamo dosti e, predlogov za priznavanje ozemeljskega porekla. Ampak tu se pojavlja tudi problem, da bi na ta način lahko nastala družba dveh eh, razredov. Torej, eh, in trg, eh, je vedno usmerjen v konkurenčnost, zato bi morali potrošnike bolj uh, informirati, tako da bodo vedli, kje je uh, dodana vrednost. Eh, in trenutni predpisi v zvezi z oznako ozemljskega porekla za uh, žgane pijače, za vino, uh, to naj bi ohranili pri vinu in žganih pijačah imamo oznako, ki že dalj časa velja in na tej osnovi eh, eh, so to naredili tudi za druge proizvode in jaz mislim, če bi zdaj to spremenili, bi lahko to pripeljalo do zmešnjave pri eh, posameznih zadevah mednarodno je po mojem pomembno, da se zaščiti in izboljša zaščito porekla. Na mednarodni ravni eh, je to zelo. Eh, so nekatere zadeve zelo renovirane, zato se eh, ponarejajo. Kar pa zadeva predpise v zvezi z trženjem, tu je oznaka porekla eh, vem, prispevek eh, za izboljšanje imidža eh, predelovalnih proizvodov. Jaz mislim, da bi morali se temu izogniti, ker če bi to uvedli kot eh, obvezujoče, potem bi bila to prevelika obremenitev. Jaz mislim, da to, kar imamo zdaj, je v redu, to mora potekati na prostovoljni ravni pri eh, prehrani, živilskih proizvodih, pa govorimo že dolgo o tem, kaj je treba vse napisati na oznako in mislim, da je tega že dovolj, da nima smisla, da temu še kaj dodajamo. Komisija v svojem sporočilu piše, da bi morali imeti eno skupno horizontalno določbo za vse zadeve, ki so sedaj porazdeljene vertikalno na posamezne proizvode. In to bi verjetno tudi pomenilo, da odpravimo predpise, ki zdaj veljajo in eh, pristojne bodo potem tudi zasebne inštitucije. Zato jaz mislim, da sedanji standardi skupnosti bi se morali ohraniti eh, vertikalno, ker na ta način imamo več preglednosti na trgu, eh, potrošnik se bolj spozna na to, in zaradi tega bi, kot rečeno, morali standardi ostati kot takšni, kot so. Jaz sem proti, da se to eh, razširi tudi na zasebne inštitucije. Kar je pozitivno v tem predlogu komisije, je predlog fakultativnih novih podatkov eh, za kmetijstvo v hribovskih območjih pri eh, izpustih CO2, jaz mislim, da je to nekaj za prihodnost, tu je treba še eh, razviti sisteme. Kar zadeva novo certifikacijo, eh, preverja komisija, ali bi pri zdravju živali in pri ekološkem eh, pridelovanju eh, živil eh, še morali kaj dodati, to je treba seveda še preveriti. Kar pa se zahteva, kar je predvideno, je skupen sistem za certificiranje ekološkega kmetijstva. Tu gre tudi za uh, ukrepe oglaševanja, ker so za, to so zadeve, ki potrošnika zelo zanimajo. Uh, kar eh, zadeva ekolabel, to obstaja in mogoče bi bilo dobro, če bi imeli takšno oznako na evropski ravni, tako da bi bilo, se eh, bila cela stvar bolj pregledna. Imamo zelo različne eh, oznake, pri nas v Španiji, naprimer, z vsemi avtonomijami imamo 17 eh, logotipov, kar pa samo eh, dela zmešnjavo. In kar zadeva. Eh, inštitucije za certifikacijo, tu se strinjam s tem, kar pravi komisija. Eh, kar zadeva skupen trg, če obstajajo tu različni zasebni sistemi, zato je potrebno sprejeti ukrepe, da bi Eh, uskladili zasebne, certi, zasebno certificiranje kakovosti. Eh, tu je potrebno vključiti dobre prakse in to, kar je bilo že do zdaj narejeno, mislim, da je velik korak naprej. Ob koncu bi morali reči, da gre za spodbujanje proizvodnje kakovostnih eh, izdelkov in o tem v tem sporočilu ni govor, ampak pomembno je, da eh, dosežemo kakovost eh, proizvodov v Evropski uniji. Eh, torej, oglaševati moramo tudi v Evropski uniji, ne samo v tretjih državah ta eh, oglaševanje za vina, naprimer, je zdaj usmerjeno v tretje trge. Ampak jaz mislim, da je pomembno, da eh, za eh, vse kakovostne proizvode Evropske unije oglašujemo tako v tretjih državah, kot tudi v okviru EU. Prisrčna hvala, gospa poročevalka, za te zanimive informacije. Besedo ima gospod Periljo. Eh, caro presidente, cari colleghi. Spoštovana gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Res sem prisluhnil z velikim zanimanjem poročevalki. Popolnoma jasno je, da je to področje že staro vprašanje, predvsem kar zadeva označbo porekla in geografsko označbo. Sam prihajam iz regije, kjer imamo številne kmetijske proizvode in velikokrat smo vodili zelo burne razprave o tem, kako najbolje urediti ta sistem namreč kako najbolje označiti kmetijske proizvode. Srinjam se s poročevalko, ki pravi, da bi bilo najbolje, če bi to vrstni sistem ohranili, tako da bi se izognili dodatni zmedi. To pa je nepotrebno, ker je že v tej fazi kmetijstvu zelo težko in kmetijski sektor ima že v tem času zelo velike težave. Potem pa še ena stvar bi rad podaril na tem mestu. Krdediva. Ekološko pridelavo. Tudi tukaj ima kolegica Pilar popolnoma prav. Gre za to, da imamo številne logotipe, številne označbe. Recimo v Španiji smo slišali, imajo kar 17 različnih logotipov. Zato si lahko predstavljate, kako težko bi bilo uvesti enoten sistem na ravni skupnosti, ker imamo 27 držav članic. Poleg tega se mi zdi, da moramo prevzeti tukaj vodilno vlogo in eh, pokazati pravo smer. Dobro bi bilo, če bi imeli eno blagovno znamko, en logotip in s tem bi se, mislim, da tudi ustrezno odzvali ter uredili razmere na trgu. To je še predvsem pomembno zato, ker eh, sedaj vse več ljudi kupuje ekološko pridelane izdelke. To je zgodba o uspehu. To velja za mojo regijo, to velja tudi za mojo državo. Vse več ljudi se zanima za nakup tovrstnih proizvodov, zato moramo to podpreti. Hvala, gospod Pirilo. Gospod Kulsi. Sì, grazie. Sono, cioè, ho ascoltato con attenzione gli interventi. Che... Najlepša hvala. Tudi sam sem prisluhnil obema govornikoma. Predvsem pa sem prisluhnil gospe poročevalki. Seveda se strinjam z veliko večino argumentov, ki jih je izpostavila. Verjamem, da je res bistveno, da tukaj ločimo označbo porekla od ostalega sistema, kar bi to lahko privedlo do dodatne zmede za potrošnike. Poleg tega imam določene dvome, kar zadeva zelo pomembno vprašanje. In eh, to je še ena določba, ki se omenja v vašem poročilu. Namreč, eh, kaj ne bi v končni fazi se znašlo na tej označbi? Ker eh, pri določenih izdelkih je skoraj da nemogoče uporabiti evropske izdelke, ker nimamo na voljo dovolj količin kar recimo surovine izvažamo oziroma uvažamo iz drugih, tretjih držav. Tako da, če bi na označbi rekli, da določen izdelek nima izvora iz Evropske unije, to bi verjetno privedlo do določenih težav za podjetje, ki bi pravzaprav skušalo tržiti to kot evropski izdelek. Po drugi strani pa verjetno ne bi bilo pravično, če bi črtali iz embalaže določene podatke ker bi to po drugi strani pomenilo, da bi tržili določen proizvod. Ta proizvod eh, pa smo oblikovali in pripravili tako, da smo uvozili določene surovine, ampak tukaj so se kršili določeni standardi pridelave. Recimo v mislih imam to vrstne proizvode, kjer bi uporabili standarde pridelave, ki jih v Evropski uniji ne dovoljujemo, recimo uporaba pesticidov, fungicidov, kjer tukaj imamo določene ostanke in eh, to v Evropski uniji prepovemo, v drugih državah pa je to dovoljeno. Tako da se zastavlja vprašanje, kaj je s končnim proizvodom. In ti končni proizvodi pa vsebujejo omenjene ostanke oziroma pesticide to pa bi lahko. Prišlo, tukaj bi, bi lahko prišlo do določenih težav za potrošnike. Ampak, če nimamo celovitih informacij, potem zavajamo potrošnika. Zelo enostaven primer bom predstavil. Recimo med, tipičen italijanski proizvod. In Tukaj smo zapisali, da določene sestavine prihajajo iz eh, države, ki ni država članica Evropske unije. Nekateri to navedajo, drugi pa ne. Potem eh, nekateri so rekli, da smo med proizvedli v določeni italijanski regiji, nekateri pa o tem ne govorijo. Tako da to pomeni, da med ni dovolj kakovosten, ampak mi ga tržimo tako, da smo rekli, da smo ga proizvedli v Italiji in tukaj ne razlikujemo, ni enovitega pristopa, ampak mislim, da moramo te zadeve ravno tako urediti. Ne na zadnje, obstajajo določeni proizvodi, določen nabor proizvodov, ki imajo označbo porekla. Zato res pozivam poročevalko, da bo izjemno previdna ko bo skušala združiti obe zahtevi. Po eni strani imamo določene označbe, ki so res zelo celovite, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite za potrošnika, po drugi strani pa moramo poskrbeti za to, da so te informacije čim bolj celovite in da potrošnika nikakor ne zavajajo. Najlepša hvala. Gospa Klas. Najlepša hvala. Hvala, gospe Ajuzo, hvala za vaše poročilo, hvala tudi za vaše uvodne pripombe. Kar zadeva to tematiko, upoštevati pravzaprav moramo to, da je bistveno, da imamo kakovostne kmetijske proizvode. Vprašanje je, kakšno strategijo naj bi tukaj oblikovali. Pilar Ajuzo je veliko govorila o izvoru porekla, o geografskih označbah, kot jih poznamo mi v Evropski uniji. To pravzaprav je že označba za kakovost v Evropski uniji. In eh, pravzaprav to niha do določene mere. Zakaj? Tudi zato, ker se včasih eh, izigravamo, ker eh, včasih smo konkurenti drug drugemu. In tako mislim, da je v naslednji fazi naša naloga, da pravzaprav v prihodnosti poiščemo določene skupne imenovalce, ki nas bodo združevali. Ne na zadnje imamo skupna načela. In eh, to so načela, ki smo jih že zapisali. Imamo tako imenovano skupno tržno ureditev v skupni kmetijski politiki. Tako da govorimo o teh eh, skupnih točkah. To je nekakšen evropski simbol. Ampak tukaj ne bomo prepričljivi, če bomo rekli, da bomo upoštevali načela Evropske unije oziroma navskrižno skladnost, to cross compliance. To smo, mislim, da že ponotranjili, ampak eh, s to navskrižno eh, skladnostjo ne bi zagotovili tudi trajnostno proizvodnjo. In eh, tu mislim, da ravno tako moramo povdariti mi v odboru za okolje. Uh, Tu je bistvenega pomena namreč ta trajnostna proizvodnja, torej kakovostni kmetijski proizvodni in poleg tega pa kulturna krajina naše okolje, tudi to moramo ohraniti. Tako da še enkrat moramo povdariti ta vidik in temu moramo pripisati ustrezen pomen. Potem pa sem razmišljala še o eni zadevi. Namreč eh, globalizirano gospodarstvo je na delu. In eh, težko je pravzaprav oblikovati zelo natančno označbo, porekla recimo pica ali res izvira samo iz Italije. Kaj pa se zgodi, če imamo različne sestavine? Tukaj so določene problematične točke. Tako da še enkrat povdarjam. Označba kakovosti je bistvena in eh, tukaj želimo povdariti predvsem to, da je to italijanska pica. In uh, potem je to še povezano s posamezno regijo, ampak to ne more biti obvezujoče, zato pravzaprav podpiram pristop gospe Pilar Ajuzo, ko je rekla, da označba poregla mora še naprej ostati prostovoljna. Potem pa trajnostna kmetijska proizvodnja, trajnostna živila, to je pravzaprav podlaga za evropske proizvodbe nasploh in pa ob koncu še ena zadeva tudi to moramo dati na trg in pravzaprav tukaj moramo upoštevati predvsem to, kaj bo s proizvodnjo, kako jo bomo oblikovali in to mislim, da je že označba kakovosti in mislim, da moramo potem to še nadgraditi v našem nadaljem delu. Si, euh, Klas. Hvala, gospa Klas. Ja, jag har bara en kort kommentar och det är, jag håller med föredraganden Gospod Šliter je naslednji, izvolite. Ja, strinjam se z gospod poročevalko, ki pravi, da tukaj ne sme biti neenakosti eh, med označbo porekla in geografsko označbo. To moramo ohraniti. To so stvari, ki jih moramo ohraniti in zavarovati ampak eh, država izvora se tukaj navaja in eh, kar zadeva moje potrošnike, vprašamo se, kaj je izvor določenega živila, če kupim recimo pico, pravzaprav ni bistveno, ali se to proizvaja v Italiji ali v Nemčiji, ampak eh, kaj je izvor porekla recimo mesa, to oni želijo zvedati, to je bistvenega pomena. To so potrošniki, ki se pravzaprav želijo izogniti dolgim razdaljam in oni pravzaprav potrebujejo te odgovore in do tega so, mislim, da tudi upravičeni. Tako da osmo priporočilo, mislim, da je to dobro in eh, tudi mislim, da je odbor za kmetijstvo meseca marca to jasno opredelil. To je zagovarjal. Pravzaprav ni konflikta med eh, geografsko označbo in označbo porekla, ki je veliko bolj splošna. Tako da bi sam pozdravil ta pristop bolje bi bilo, če bi dali dodaten zagon temu projektu. Kar mislim, da se bomo o tem pogovarjali tudi, ko bomo govorili o označbi živil nasploh. Ampak tukaj se pravzaprav popolnoma strinjam z mnenjem odbora za kmetijstvo. Namreč to je instrument za potrošnika, tako da se lahko bolje in ustreznaje odloča. In mislim, da bi bilo dobro, da ta sistem tudi ohranimo. Dobro bi bilo, če bi imeli takšen sistem, da ne bi prišlo do kolizije med obema sistemama. Danke, Frau Vorsitzende. Also ich schließe mich auch der Meinung. Ja, pravzaprav se priključujem stališču poročevalke. Mislim, da je dobro, da ohranimo oba sistema tudi v prihodnosti, ker smo jih dobro in ustrezno oblikovali in uvedli. To je pomembno tudi za majhna in srednje velika podjetja na področju kmetijstva. Torej, da se ohranijo obe označbi, označba porekla in geografska označba. Ker zadeva ukrepe komisije, to ni to, kar si želimo mi. Potrošnikom moramo jasno reči, da obstajajo živila, ki imajo recimo določeno geografsko poreklo oziroma se uporabljajo določene sestavine. Tudi gospa Klas je rekla, da je to cenovna politika, da je to bistveno in da potrošniki so pripravljeni, da plačajo za določen proizvod, če jim je to pomembno. Tako da to ne pomeni, da je nekaj boljše ali slabše, ampak da smo pripravljeni plačati več, če bomo vedeli, da smo upoštevali določene recepte ali pa če smo pripravljeni plačati za določen proizvod, če prihaja iz določene regije. Pa nasplošno bom ravno tako rekel, da smo govorili tudi o poročilu ZOMER in tukaj moramo ravno tako paziti, kaj je z živili, da ne bomo uvajali dodatnih eh, označb, da ne bomo zmedli potrošnika, ker ne bodo imeli ustrezan pregled nad eh, stanjem, nad določenimi označbami in eh, navedbami. In tukaj je manj včasih tudi več. Tako da mislim, da je ta pristop dober, da smo nekoliko omejevalni. Kar pa zadeva ekološke označbe. Ne vem, ali bi bili tukaj evropski standardi dobri ali ne, ali bi se tukaj posvetovali s temi organizacijami, ali bi tako izvajali pritisk ali pa bi zagotovili pravno varnost za potrošnike. Mislim, da imamo tukaj eh, kar nekaj menevrskega prostora in zato me res zanima, kaj bomo naredili, ali bomo pravzaprav dobili konstruktivne predloge in ali bomo lahko to uredili tudi na ravni Evropske unije. Gospod Dulong. Ja, dank u wel, voorzitter um, wellicht uh, in reactie op uh, collega. Najlepša hvala. Če se morda odzovem na prispevek gospoda Šliterja. Kar zadeva nizozemske potrošnike, pravzaprav eh, nas zanima predvsem sir, ki se uporablja v pici, ali je to pravi sir ali pa na kakšen poceni nadomestek. Tako da vsi imamo svoje preference, kar zadeva pico. Ampak pomembno je predvsem, da razlikujemo med eh, kmetijskimi proizvodi in predelanimi izdelki. To je bistvenega pomena pri tej enačbi. Ker če ločiš obe kategoriji, to je bistvenega pomena, ker če govorimo o obdelani hrani, pripravljeni hrani, je pravzaprav zelo pomembno, da imamo nekakšen evropski logotip. Tudi to je rekla gospa Klas. Gre za zahteve, ki jih moramo izpolnjevati na evropski ravni in ti standardi so pravzaprav veliko višji, v primerjavi z našo konkurenco in potrošniki imajo prav, da zvejo te informacije. Ko pa govorimo o prostovoljni označbi države porekla ali pa ko govorimo recimo o konkretni lokaciji, potem se strinjam z gospo Ajuzo. Prostovoljni pristop je ustrezen, to bi podprla, ampak prostovoljna uporaba označb po mojem mnenju nikakor ne sme predstavljati ovire za prost pretok blaga. Kaj pa zadeva ekološki, organski logotip, eh, ta zgodba ima res dolgo zgodovino. Mislim, da bi ta sistem že morali uvesti, ampak eh, nismo ga še pripravili na ravni Evropske unije, kar je pravzaprav evropski logotip eh, zelo primerljiv z logotipom Aldea. Ampak ponovila bom eno stvar, kar sem omenila že uvodoma. pravzaprav sem bila nekoliko presenečena, ko je odbor za proračun rekel, da bo dal več sredstev za veterinarska živila in eh, za inšpekcijske preglede na samem terenu. In da bodo pogledali, ali je to urejeno in ali je to skladno s pravili. Uh, ampak zdi se, da so to samo dokumentarne preiskave, da inšpektori sploh ne obiščajo teh eh, gospodarskih obratov. Potem pa, ko smo govorili o logotipu za CO2, nekateri ste to poudarili, morda bi bilo dobro, da oblikujemo evropsko definicijo, ker če ne, bo verjetno vsaka trgovina, mislim, da Tesco to že ima v Združenem kraljestvu, ker bo potem vsakdo oblikoval posamezen in ločen logotip za CO2. Tako da vsaka blagovna znamka, vsako podjetje bo imelo ločen logotip za CO2, ampak tukaj bodo upoštevali različne definicije in stvar ne bo učinkovita. Tako da bo vse uspelo ali ne, če ne bi oblikovali skupno opredelitev. To je vse, ampak eh, mislim, da je pravzaprav gospa Pilar Ajuza pripravila izjemno dobro poročilo in se ji zahvaljujem. Ah, ne vidim dvignjenih rok, torej predajam besedo poročevalki. Se upravičujem, vendar le še nekdo. Ok, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, αυτό που ήθελα να τονίσω σε μια έκθεση που φαίνεται να. Hvala lepa. Kaj sem želel povedati k temu zanimivemu poročilu, je, da naj bi sprijeli politiko konkurenčnosti za kmetijske proizvode v konkurenčnem okolju in okolju, v katerem je skupna kmetijska politika. ki prav tako mora soditi v ta okvir. Poskušamo tudi zmanjševati eh, kmetijsko proizvodnjo in kmetijsko dejavnost kot tako z kmetovalci vred. Hkrati pa naj bi bila tukaj politična zašita prihodko iz kmetijstva. Vse skupaj je zelo negativ na razvoj za kmet, kmetijstvo in kmetovalce sploh v Južni Evropi. Tukaj gre za proizvode z oznako geografskega porekla in z ekološkimi oznakami, okoljskimi oznakami, kar je treba prav tako ustrezno zaščititi. Hkrati pa je treba po drugi strani zaščititi interese potrošnikov. Varovati je treba torej obe strani. Po eni strani se ukvarjamo z eh, vrstom okolja, z eh, ohranjanjem naravnega okolja in varstvom potrošnikov. Morali bi pa tudi poudariti vlogo zadrug, kolektivne kmetijske proizvodne. Potrebujemo odločno politiko tudi proti uporabi gensko spremenjenih organizmov. S tem bomo ohranili kakovost eh, kmetijskih proizvodov, če bomo ohranili tudi eh, zaščito lokalne proizvodne, bomo s tem prispevali k varstvu celotnega planeta, ne samo k pri, večjim prihodkom kmetov. Zmanjšali bomo tudi transportne poti, če se proizvod eh, na ekološki način proizvaja nekje daleč, ne bo več ekološki, če ga bomo morali prevažati na dolge razdalje. V obdobju, v dobi globalnega segrevanja se moramo zavedati, da je pogubno za planet, če se preveliko proizvodov prevaža na dolge razdalje do evropskih eh, potrošnikov. Pri zagotavljanju kakovosti Eh, proizvodov moramo upoštevati tudi vidike prometne politike in varstva okolja. Lokalna proizvodna in eh, kolektivne oblike proizvodnje, kot tudi eh, biološka, ekološka pridelava, morajo biti zadeve, ki jih bomo upoštevali pri zaščiti teh proizvodov. Pri tem je treba sprejeti tudi ustrezne Eh, načine nadzora in vse to vključiti v splošen kontekst, ki sem ga omenil. Zdaj pa mislim, da res ni več eh, prijav, eh, zato predajem besedo poročevalki za zaključek in povzetek. Še prej pa eno vprašanje. V točki 12 je predlog za spodbujene integrirane proizvodne. Ali mislite, da bi to pripeljalo do dodatnega zapletanja področja, ki ga trenutno imenujemo bioproizvodna ali ekološka pridelava. Ne vem, kako bomo povezali vse te zadeve z različnimi geografskimi označevanji, označevanji porekla in eh, podobno. Tukaj se pojavlja celo vrsto vprašanj v zvezi z integrirano proizvodnjo in pridelavo, če eh, si pogledamo, kakšni standardi so naprimer na področju uporabe pesticidov pri integrirani pridelavi. Eh, hvala lepa za vse pripombe. Zahvaljujem se vsem. Kar zadeva vprašanje integrirane pridelave v skupni kmetijski politiki, imamo ustrezno uredbo o integrirani pridelavi oziroma proizvodni, pri proizvodni eh, živil. Mogoče bi si lahko zadeve pogledali z tega vidika. Gre za Eh, dodatne standarde kakovosti vsi proizvodi, ki se proizvajajo v Evropski uniji, morajo izpolnjevati eh, določene standarde, kar zadeva uporabo pesticidov in podobno. Vendar pa evropske eh, države tudi postavljajo nove standarde, kar zadeva dodano vrednost oznak, geografskih oznak, oznak porekla mislim, da bi si želeli ta jamstva, ki smo jih spostavili, ohraniti, tudi kar zadeva ekološko eh, pridelavo. Potrebovali bi evropsko oznako. Ne smemo pasti v past oblikovanja neštetih logotipov in oznak eh, tudi majhnih proizvajalcev. Organizirati bi morali enotno znamko, enotno oznako Evropske unije za ekološko pridelavo. Enako velja tudi za področje geografskih znakov, znak porekla. Načeloma gre tukaj samo za standarde, to so tri različne zadeve, zato bi morali ohraniti razlike, kar zadeva geografske znake, znak za vino ali sir. Če ima oznako porekla, potem to pomeni, da se ta, da ta trta zori oziroma se vzgaja v določenem lokalnem okolju. Če imamo samo geografsko označbo, to pomeni, da mm, je ozna, da zadeva označuje drugo raven proizvodnje. potrošniki se že spoznajo na te oznake, zato je bi bilo mogoče primerno, če bolje promoviramo te proizvode. Če bomo uvajali nove oznake, potem bomo samo zmeli potrošnike. Hvala lepa, hvala lepa, gospa poročevalka, za odlično delo, ki ste ga upravili. 8. december je rok za vlaganje predlogu sprememb in sicer do 12. ure. Glasovali pa bomo 25. januarja 2010. Verjetno marca eh, bo zadeva na plenarnem zasedanju. S tem smo zadeve rešili za danes in prekinjam sejo do jutri zjutraj in vam želim prijeten večer. Mm-hmm.